Uh, v skladu s eh, poslovnikom je konferenca eh, predsednikov odborov sporočila, da ni bilo ugovor v zvezi z priporočilom Invi, da se ne bi zoprstavili izvedbenemu aktu. Če nima jo politične skupine ali pa poslanci nobene pripombe, uh, v 24 urah, potem bomo to priporočilo sprejeli. Sicer pa bomo morali o tem priporočilu glasovati. Priporočilo je na razpolago na spletni strani plenarnega zasedanja. Eh, toliko o sporočilih, sedaj pa prehajamo k prvi točki.